Kolegice in kolegi, tisti, ki želite zapustiti plenarno dvorano, prosim, da to storite čim hitreje. Prehajamo naprej na obrazložitev glasov. Več ljudi se je prijavilo. Najprej Charles Gorenc.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 da vse države članice in institucije v Evropski uniji uporabljajo isto metodo izvajanja od prvega trenutka naprej. Leta 2008 je skupina G4 nasprotovala spoštovanju te metode, ki jo je omenil tudi gospod Baroso včeraj popovdne. Na zasedanju skupine G8 pa niso upoštevali ponovno prošnje gospoda Barosa, da se spoštujeta to načelo. Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, vse članice skupine G4, tudi Avstrija, Belgija, Estonija, Latvija, Romunija, Poljska, Mačarska, Luksemburg in še številne druge, so bile izključene iz tega pomembnega postopka sprejemanja odločitev v letu 2008. Gospod predsednik Baroso, takrat bi morali jasno zahtevati spoštovanje te metode, vsaj na podlagi vaše izjave včeraj. Zaradi tega, gospod Baroso, tudi nisem podprl vašega novega imenovanja. Gospod predsedojoči, nemogoče govoriti v takem žužavu. Sir, so... Popolnoma se strinjam z vami, zato še enkrat ponavljam. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, naredite to sedaj in naredite to potiho, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Sedaj pa gospod Rivalini, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, nekaj besed bom povedal tudi v neapeljskem dialektu malo kasneje. Zato, ker želim politike in medije opozoriti na dogodke na jugu Italije. Gospod Baroso, glasoval sem za vas, zato ker upam, da boste predsednik vseh evropejcev, da boste zagovarjali tudi južni del Italije. Jug je vhod v Evropo, nahaja se v središču posameznih križišč in tudi na mestu, kjer so se mešale številne kulture. Odigral je tudi pomembno vlogo pri razvoju Evrope. Zato bi morali južni del Italije obravnavati enako kot vse ostale dele v Evropi. Soočamo se z enakimi težavami, zato bi morala Evropa storiti več za državljane tudi z tega dela Evrope, kot je storilo naprimer za 150 milijonov evropejcev z vzhoda. Državljani na jugu Italije zaslužijo 80 krat manj kot nekje drugod v Evropi. Sedaj pa v neapaskem dialektu. Ah, e mm. e eh. Unisce mondi diversi, fa storia, fa posizione geografica, fa cultura e l'accoglienza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 Hvala, predsedujoči. Čas nas je morda eh, navadil na eh, jalovost tega postopka, ki smo ga prav tako, ki smo ga prav kar izvedli. In eh, jasno je, kako nesmiselno je, da imamo zakonodajno moč v Hrvatskoj, rokah eh, neizvoljene birokracije. Večina zakonov prihaja iz Evropske komisije, za katero nihče ne glasuje in nihče se ne more iznebiti. In eh, edini izgovor za demokratično moč je ta postopek, ki eh, smo ga pravkar izvedli. In To me spominja na to, kako so se v starih skupščinah eh, vsi čestitali med seboj, da so uh, izvedli nek demokratičen postopek. Nimam eh, problem z gospodom Barozom, zgleda kot prijazen uh, gospod, ampak uh, vseeno obstaja nekaj. Uh, slabega pri tem, da, ni noben, da nimamo nobenih demokratičnih eh, postopkov, pri tem, ko izbiramo nekoga, ki vpliva na naša življenja, mi pa na to ne moremo vplivati. Hvala lepa, gospod Said Kamal. Hvala, predsedujoči. Kot moj eh, predhodni kolega bi želel povedati, da sem imel sam pomisleke glede gospoda Baroza, da bi ga ponovno izvolili kot predsednika komisije. Kaj ti on je pripravljen nadaljevati z evropsko integracijo, eh, kljub eh, nasprotovanju naših ljudi. Prišel pa je v našo politično skupino in je povedal, da je za smiselno uvajanje pravil. Mnogi mislijo, da to pomeni slabo regulacijo, slabo uvajanje pravil ampak eh, prosim ga, da če je resno za pametno regulacijo, da zagotovi, da bo komisija pri sprejemanju vsake direktive izvedla tudi ustrezno gospodarsko oceno učinka. Komisija dosedaj ni uspela izvajati teh uh, ocen gospodarskega učen, učinka. Pravijo, da to ni možno. Kako bomo po takšnimi pogoji dobili smiselno oziroma pametno regulacijo? Prosim, da gospod Barozo še enkrat razmisli o tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Andrew Bron. Uh, nasprotujem skupni resoluciji o gozdnih požarih kljub temu da se strinjam z tem da države sodelujejo na prostovoljni bazi zato da preprečijo škodo ki jo povzročijo gozdni požari vendar pa se ne strinjam z ustvarjanjem evropskih teles ki bodo kršila pristojnosti držav uh, članic uh, na področjih ki so širša kot pa kot je potrebno za odpravljanje teh Eh, področje, upozarjam na nič 6, nič 3 in nič 7. Ta predlog eh, iz, eh, izrablja človeški vidik tragedije, ki smo jih videli, zato da bi lahko še bolj ustvaril evropsko zaščitno silo, ki jo imenujemo Europe Aid. Hvala lepa za besedo. Gospod Klejs. Ja, eh, voorzitter ik heb mij onthouden bij de eindstemming van de resolutie hoewel dat met. Vzdržal sem eh, kljub z določenimi dvoji v mislih. Ta, to besedilo vsebuje kar nekaj pozitivnih elementov, ki jim ne moremo ogovarjati, naprimer podpora ukrepov za krepitev civilne družbe in eh, govori o izmenjavi strokovnjakov ter najboljših praks. Veliko je torej vidikov tega besedila, ki jih lahko podpremo, vendar pa so tu tudi področja, ko sodelovanje ne pomeni tega, kar si želimo. Sodelovanje med državami in članicami poteka na številnih področjih in prav, lahko, eh, prav gotovo lahko to sodelovanje razširimo in poglobimo. Ampak eh, zanima me, v čem je smisel eh, evropskih enot za odzivanje. To bo samo pomenilo, to, da bomo tratila sredstva evropskih držav, eh, sredstva, ki bi jih lahko porabile same, sedaj pa bo šlo to v še eno evropsko telo. Hvala lepa. Ali bi še kdo rad eh, podelil obžrazložitev svojega glasu? Če ne, potem eh, je zasedanje zaključeno oziroma prekinjeno in videli se bomo ponovno ob treh. Dobar tek vam želim.